Nadaljujemo z zasedanjem in prva točka na dnevnem redu danes do povdan je poročilo gospoda Dojča o Evropski investicijski banki letno poročilo 2008. Začeli bomo tako, da damo besedo kar našemu poročevalcu, gospodu Dojču, ki ima 4 minute. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi. Spoštovani predsednik Majstad. Evropska investicijska banka oziroma poročilo o njej je tisto, kar bomo obravnavali kot prvo točko na današnjem dnevnem redu. Če si pogledate naslov te točke, potem je to jasno. Vendar pa se mi zdi, da to poročilo obravnava veliko več kot zgolj oceno dejavnosti Evropske investicijske banke pred dvema letoma. Mislim, da lahko potrdimo, da v Evropski uniji vstopamo v novo obdobje. Kot veste, je začela pred šestimi meseci veljati Lizbonska pogodba, Potem pa je tu še učinek globalne gospodarske in finančne krize, na kar se moramo odzvati. In kot rečeno, to pomeni, da smo dosegli začetek nove dobe v drugem desetletju 21. stoletja. Vstopamo v novo obdobje življenja Evropske unije in v tej luči je tudi bilo napisano to poročilo. Ogledati si moramo najpomembnejše teme povezane z Evropsko investicijsko banko. To je nekaj, kar se tiče tudi Evropskega parlamenta in seveda same Evropske investicijske banke. Če si pogledamo dejavnosti banke v letu 2008, potem lahko vidimo, da kljub začetku gospodarske in finančne krize moramo povedati, kaj je banka naredila prav in kje ima zasluge. Namreč zelo učinkovito se je odzvala, ko se je kriza začela dogajati. In dejansko lahko vidimo, da je celo stopnjevala svoje dejavnosti s tem, da je zagotovila več posojil majhnim in srednje velikim podjetjem. Vidimo tudi, da je izkoristila vse možnosti, ki jih ima za to, da stimulira in da pomaga uresničiti načrt okrevanja evropskega gospodarstva. Kot veste, je stopila v veljavo Lizbonska pogodba in to je ustvarilo nove priložnosti za Evropsko investicijsko banko v smislu nadzornih mehanizmov in krepitve leteh. Mislim, da so leta 2008 že bili narejeni pomembni koraki v to smer, še preden je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Seveda pa drži tudi to, da ko govorimo o finančnih perspektivah po letu 2004, je Evropska investicijska banka že gledala v prihodnost in poštevala nekatere stvari, ki so se zgodile kasneje. To velja za regionalni razvoj, zelene naložbe, energetske vire, razvoj infrastrukture in tako dalje. To so vse področja, ki so bila deležna podpore. V poročilu lahko preberete tudi o tem, da bi Evropska investicijska banka morala biti polno vključena v financiranje strategije EU 2020. Dejstvo je namreč, da bo bistvo te politike tudi ustvarjanje delovnih mest. In Evropska investicijska banka je to že upoštevala in bo tako še nadaljevala zlasti, ko gre za zagotavljanje pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem. Par stvari je še, ki bi jih rad omenil ob koncu svojega prispevka. Mislim, da bi v prihodnje Evropska investicijska banka morala biti povabljena, da pomaga pri iskanju rešitev za infrastrukturni razvoj znotraj Evropske unije. Namreč opaziti je bilo velik prepad med različnimi deli Evropske unije. Evropska unija je razklana in zato moramo zadeve kompenzirati in pomagati tistim, ki zaostajajo. EIB je bila vedno deležna podpore Evropskega parlamenta za te dejavnosti, za svoje dejavnosti in v zadnjih nekaj mesecih sem skušal pri svojem delu izražati konstruktivno kritiko. Bi pa rad povdaril, da Evropski parlament polno podpira Evropsko investicijsko banko. Hvala lepa in veselim se že razprave. Hvala lepa, gospod Dojč. Sedaj pa bomo z velikim veseljem pozdravili našega gosta, gospoda Filipa Majstada, predsednika Evropske investicijske banke. Izvolite. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za to, da ste me povabili, da spregovorim na plenarnem zasedanju. S tem nadaljujemo s tradicijo, ki se je začela pred nekaj leti. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Dojču za kakovostno poročilo, ki ga je pripravil. Še posebej sem vesel, da je gospod Dojč skupaj z ostalimi, gospodom Bermanom in ostalimi člani, uh, odbora prišel v Evropsko investicijsko banko, nam zastavil zelo natančna in jasna vprašanja, tako da res najlepša hvala parlamentu za odlično sodelovanje. Evropska investicijska banka je pravzaprav edina finančna institucija na mednarodni ravni, ki se z veseljem odziva na vprašanja parlamentarne institucije in ki tudi javno predstavlja svoja poročila. Treba je okrepiti dialog z Evropskim parlamentom. Po mojem mnenju je to bistvenega pomena, če želimo, da izpolnimo svojo vlogo, svojo specifično misijo. To pa je, da smo banka, vendar ne navadna banka, temveč banka, ki je v službi evropskih politik. Kot je že povedal gospod Dojč, kaj smo skušali storiti za to, da bi se odzvali na krizo? Že od septembra leta 2008, ko je prišlo do propada banke Lehman Brothers, je svet ministrov, svet ECOFIN, našo banko naprosil, da povečamo obseg posojil za realno gospodarstvo. Mi smo se dela lotili, se tudi odzvali na prošnjo sveta. Lahko rečem, da smo izpolnili svoje obljube. Leta 2009 se je obseg posojil povečal z 85 na 100. 109 milijard evrov. To povečanje za 35 odstotkov pri posojilih se je odrazilo na treh sektorjih, ki ste jih parlament in svet opredelila kot prednostna. Prvi sektor oziroma prvo področje delovanja je bilo usmerjeno na tiste države in regije, ki jih je kriza najbolj prizadela. Ta denar je bil namenjen tako imenovanim konvergenčnim regijam in tistim državam, ki so v letu 2009 naletele na številne težave. Mačarska, Litva, Romunija so tudi prejele sredstva. Letos si bomo zlasti prizadevali za Grčijo. Prejšnji teden sem bil v Atenah, skupaj z grško vlado smo se dogovorili, da bomo znatno povečali obseg posojil Grčiji. S tem bomo tudi mi ponudili podporo Grčiji pri njenih prizadevanjih za oživitev gospodarstva. Potem smo dali velik podarek tudi podpori malim in srednje velikim podjetjem. Tudi za njih smo pripravili nove finančne proizvode, zato da bi si podjetja lahko pri bankah sposodila denar, 12 milijard evrov smo namenili v ta namen. Potem pa je tu še boj proti podnebnim spremembam. Lani smo financirali projekte, ki neposredno prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Kar 17 milijard evrov smo namenili za ta področja. Leta 2009 smo torej bistveno prispevali k oživitvi gospodarstva v Evropi. Vendar bi morali s tem delom nadaljevati, zato bi rad na kratko opisal še tri velike izzive, ki nas čakajo v prihodnih letih. Vaš poročevalec je to upravičeno povdaril tudi v svojem poročilu. Namreč pomembno je, da sodelujemo pri doseganju prednostnih ciljev Evropske unije. Kot Evropska investicijska banka bi morali prispevati k izvajanju strategije Evropa 2020. Kot veste, komisija že začela izvajati to strategijo. Evropska investicijska banka je pripravljena dati svoj prispevek, predvsem v obliki inovativnih finančnih instrumentov, ki bodo omogočili, da se poveča učinek nekaterih skladov iz evropskega proračuna. Gre torej za skupno delo banke in Evropske komisije. Drugi pomemben izjiv, ki nas čaka, je obnova zunanjega mandata Evropske investicijske banke. O tem smo se že pogovarjali z Evropskim parlamentom. Komisija je v zvezi s tem podala svoj predlog, ki je v celoti usklajen s poročilom sveta oziroma odbora modracev, ki mu predseduje gospod Kamdesu. Komisija predlaga, da naredimo ta sistem še toliko bolj učinkovit. Kot veste, Evropska unija nudi jamstva tudi za dejavnosti, ki sodijo v področje zunanjega mandata. Komisija tudi predlaga, da bi dve milijardi evrov, ki smo jih dali v rezervni sklad, porabili za boj proti podnebnim spremembam. S tem pa sem že prišel do tretjega izziva, ki sem ga želel izpostaviti. Evropska investicijska banka bi morala skupaj z drugimi institucijami prispevati k temu, da Evropska unija izpolni obljube, ki jih je dala v Kopenhavnu. Kot veste, Evropska unija dala precej obljub tudi v zvezi s fast track financingom. Evropska investicijska banka ima veliko izkušenj na tem področju, zato lahko tudi znatno prispeva k doseganju ciljev. Skupaj z drugimi nacionalnimi finančnimi institucijami želimo vzpostaviti evropsko platformo, finančno platformo, ki bi pomagala pri usklajevanju del in projektov, ki jih izvajamo v državah v razvoju. Francoske in nemške institucije so že pokazali in interes za to vrstno platformo in upam, da bo komisija prispevala k oblikovanju in vzpostavitvi tega instrumenta. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, to so ti trije veliki izzivi, ki nas čakajo v prihodnih mesecih in letih in na ne sem vam želel opozoriti. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo komisar Oli Ren, ki nam bo povedal kakšno je stališče Evropske komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. V imenu komisije se želim zahvaliti gospodu Dojču za izvrstno poročilo. Želim tudi pozdraviti predsednika Filipa Majstata na plenarnem zasedanju in želim mu čestitati za vsa velika prizadevanja Evropske investicijske banke, da bi se borili proti gospodarski krizi in podprli evropski načrt okrevanja gospodarstva. V izjemnih okoliščinah smo poslali izjemen poziv banki, naj se takoj odzove in naj poveča svoja posojila. Banka je zaradi izvrstnega položaja to uspela narediti in uspela tudi v času, ko je bilo na trgu malo kapitala. Predvsem so bila sredstva namenjena tistim območjem in prepričan sem, da se parlamentu strinja. Torej, predvsem je šlo za tista področja, ki so prioritetna. To so majhna in srednje velika podjetja. To je področje boja proti podnebnim spremembam in Tukaj so tudi naložbe v konvergenčna območja Evropske unije, ki so bila še zlasti prizadeta zaradi gospodarske upočasnitve. Poleg tega je Evropska investicijska banka skupaj z EBRD in Svetovno banko uspela povečati svoja sredstva finančnemu sektorju v srednji in vzhodni Evropi, In to je panoga, ki se je prav tako znašla v zelo težki situaciji. Evropska investicijska banka bo igrala zelo pomembno vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020 in sicer pri podpiranju naložb v infrastrukturo, zelene tehnologije, inovacije ter majhna in srednje velika podjetja. Prav tako si prizadevamo, da bi kombinirano uporabljali sredstva EU in finančne instrumente EU in sicer tako znotraj kot izven EU, vključno s konvergenčnimi regijami, kjer Evropska investicijska banka lahko igra zelo pomembno ulogo pri absorpcijski sposobnosti strukturnih sredstev. Naj povem, da sem zelo zadovoljen tudi z srednjeročnim pregledom zonanjega mandata. To podpira tudi poročilo Kamdesu, v katerem je zapisano, mm, da so jamstva EU Evropski investicijski banki učinkovit instrument, ki prinaša zelo velik politični in finančni vzvod. Poročilo vsebuje tudi vrsto dobrih priporočil, glede dejavnosti, zunanjih dejavnosti Evropske investicijske banke pri dejavnostih EU. Prav tako se opiramo na poročilo Evropskega parlamenta ter letno poročilo za leto 2007. Parlament je pozval k boljšemu razumevanju obeh bank, torej Evropske investicijske banke in EBRD. Sam z veseljem ugotavljam, da sta EIB in EBRD dosegli dogovor o sodelovanju, predvsem v tistih državah, kjer sodelujeta obe banki. To pa bo dobra podlaga za globalno tripartitno sodelovanje in sporazum z Evropsko komisijo, ki naj bi nadomestil regionalne sporazume. Rezultat srednjeročnega pregleda je zakonodajni predlog, ki ga je komisija ravno predložila parlamentu in svetu in sicer, da bi dopolnili mandat Evropske investicijske banke za preostanek trajanja sedanjih finančnih perspektiv. Prepričan sem, da se vam bo to zdel dober in uravnotežen predlog, ki upošteva tudi priporočila Evropskega parlamenta ter zaskrbljenost, ki jo je ta izrazil želimo okrepiti zunani mandat na ključnih političnih področjih, kjer se je Evropska investicijska banka v preteklosti zelo dobro izkazala, kot so recimo podnebne spremembe, socialna in gospodarska infrastruktura ter tudi razvoj lokalnega zasebnega sektorja. Večji podarek pa je treba dati tudi razvojnim vidikom financiranja Evropske investicijske banke. Zato, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, ob zaključku naj povem, da se že veselimo konstruktivnih in produktivnih razprav z vami, pa tudi svetom v naslednjih nekaj mesecih, ko bomo govorili o tem predlogu. Upamo, da bomo tudi tokrat dosegli dogovor v prvem branju, tako da bi lahko še naprej zagotavljali pravno stabilnost za zunani mandat, ki nam omogoča, da uspešno in učinkovito izvajamo cilje zunanje politike EU. Torej. Hvala lepa, komisar Ren. Sedaj pa v imenu odbora za gospodarske zadeve, gospod oziroma gospa Gjuri. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik, dame in gospodje. Odbor za denarne zadeve je pripravil mnenje in v tem mnenju je tudi razložil, kakšno je njegovo stališče. V njem je govora o dobrih rešitvah, ki jih je vzpostavila Evropska investicijska banka. Predvsem gre za zagotavljanje likvidnosti. Na ta način naj bi nekako kompenzirali upočasnjeno delovanje komercialnih bank. Gre za posojila dana po nekih razumnih obresnih mirah, Zlasti majhna in srednja velika podjetja lahko pridobijo s tem. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so majhna in srednja velika podjetja tista, ki zagotavljajo največ delovnih mest. V tem trenutku se v Evropi borimo s problemom brezposelnosti, zato moramo ustvarjati delovna mesta. In mislim, da se je banka dobro izkazala s tem, ko je prestavila sredstva na najbolj ključne cilje. Kot rečeno, majhna in srednje velika podjetja so od tega imela največ in so na ta način lahko okrepila svoje delovanje. Dejavnosti EIB morajo postati še bolj transparentne in učinkovite, kot so bile do sedaj. Kot vemo, se je banka osredotočila na tiste države, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela. Na ta način naj bi odpravili neravnovesja, ki so nastala. Prav tako pa moramo upoštevati tudi regionalne banke in hranilnice, ki jih je treba vključiti v krok partnerskih institucij. In naslednja stvar, ki se nam zdi pomembna za finančne institucije, je to, da so naši partneri v položaju, ko lahko dajo 20 odstotkov na voljo za majhna in srednje velika podjetja pri projektih, ki so financirani 50 odstotno. Torej, če povzamem, Evropska investicijska banka se je odzvala dobro, pravilno je odreagirala na krizo, vendar so potrebna nadaljna prizadevanja za to, da bi skupaj s komisijo in Evropsko razvojno banko lahko dosegli še nadaljni napredek pri ustvarjanju novih delovnih mest. Hvala lepa, gospa Gjuri, sedaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj, gospa Kadenbach. Hvala lepa, dobro jutro, gospod predsednik, gospod komisar, v imenu odbora za regionalni razvoj se želim najprej zahvaliti za poročilo, želim pa se zahvaliti tudi poročevalcu. Mi kot odbor za regionalne zadeve pozdravljamo sredstva, ki jih je Evropska investicijska banka namenila in prav tako pozdravljamo socialno in gospodarsko konvergenco. To je zelo pomembno v povezavi s kohezijsko politiko, ki je tudi eden izmed glavnih ciljev EIB. Prav tako pozdravljamo 21 milijonov evrov, to je 41 odstotkov celotnega obsega sredstev, ki jih je podelila EIB za konvergenčne projekte. Na ta način naj bi dosegli konvergenčne cilje. Prav tako bi rada omenila, sredstva oziroma ukrepe, ki so bili izvedeni, gre za to, da bi nadalje podprli uporabo strukturnih sredstev, da bi ta bila še bolj učinkovita. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Sedaj pa so na vrsti predstavniki političnih skupin. Začeli bomo z gospodom Odijem v imenu EPP. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi vas rad pozdravil, gospod Meštat, res sem vesel, da ste danes z nami. Tudi sam sem pred nekaj časa delal na podobnem poročilu. Pozdravljam tudi gospoda komisarja. Poročevalcu in poročevalcem v senci pa bi rad čestital za izjemno delo. Žal mi je, gospod predsedujoči, da je danes klop namenjena svetu prazna. Evropska investicijska banka je medvladni instrument, države članice so tiste, ki sedijo v Evropski investicijski banki. Predsednik Majštet in njegovi sodelavci so se bili pripravljeni pogovarjati o vsem s poslanci. Najprej nadzor. Nadzor mi je zelo pri srcu. Evropska investicijska banka ima svoje misije, zato bi morala imeti tudi možnost izvajanja nadzora. tudi nacionalni nadzorni organi bi morali imeti nadzor nad Evropsko investicijsko banko, kajti ne gre za mednarodni institut. Mislim, da bi morala Evropska investicijska banka imeti na voljo več možnosti za zagotavljanje nadzora. Če države članice ne zaupajo v banko, potem banka ne more izvajati svojih misij in zagotavljati nadzora. Na koncu pa še par besed o vlaganjih in vlogi Evropske investicijske banke. Evropska investicijska banka ne vlaga dovolj, pa naj si gre za energetski sektor, transportni sektor, vlake, visoke hitrosti, področje zdravstva in tako naprej. To so vsa področja, kjer je treba vlagati veliko več. Vendar Evropska investicijska banka, banka, ohraniti mora svojo bonitetno oceno AAA, zato bi v strategiji 2020 morali zapisati vsaj nek cilj tisočih milijard, vendar bi morali v Evropski uniji v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko oblikovati inovativne instrumente. Zato bi tudi Evropska unija morala biti neka pridružena članica Evropske investicijske banke, zato da bi lahko bolje oblikovali instrumente, ki se potem izvajajo v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod Udi. Sedaj pa v imenu skupine socialistov beseda dobi gospod Ivan. Eno minuto cred că suntem cu toții de acord că banca europeană de investiții face parte dintre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjamo se s tem, da Evropska investicijska banka sodeluje pri evropskih projektih. To so uspešni projekti. Moram podariti, da celo v času krize ta banka zna ohraniti svojo bonitetno oceno 3xA. Povedano drugače, trenutna gospodarska situacija v Evropi je tako resna, da Evropska investicijska banka nujno potrebuje spremembe in spremenjene naloge. Upoštevati je treba tudi agendo Evropske unije, upoštevati je treba strategijo 2020. Posojila morajo biti namenjena široko zasnovanim investicijskim projektom, kajti le tako bo lahko Evropa ponovno v celoti zaživela. Evropska investicijska banka bi morala podpirati tudi vzpostavitev bolj stabilnega in trdnega gospodarskega okvira. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine liberalcev besedo dobi gospod Šmit, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod Majstad. Najprej iskrena zahvala poročevalcu za zelo dobro opravljeno delo. V skupini ALDE želimo pohvaliti poročevalca in banko za dobro opravljeno delo. Banka namreč pokazala odločenost za boj proti finančni krizi, ko je ta začela prizadevati posamezne države. To je tudi pomenilo, da smo se lahko spopadli z razvojem krize veliko bolje. Govora je bilo o obsegu posojil, ki da se je bistveno povečalo. To se mi zdi, da je bilo zelo pomembno zato, da smo do neke mere okrevali po krizi. Evropska investicijska banka igra zelo pomembno vlogo pri podpori majhnim in srednje velikim podjetjem. To je treba vedno znova povdarjati, kajti zaradi teh naložb smo uspeli ublažiti in omiliti učinek krize. Majhna in srednja velika podjetja zaposlujejo 100 milijonov ljudi in dejstvo, da imajo Evropska investicijska banka strategijo za trajnostno rast na dolgi rok v Evropski uniji, to je eno najpomembnejših dejstev, ki veljajo za Evropsko investicijsko banko. Veliko je projektov v teku. Transnacionalna prometna omrežja so ena od najpomembnejših dejavnosti povezanih z rastjo v Evropski uniji. Gospod predsednik, Nadaljni pomemben element v mandatu Evropske investicijske banke je odpravljanje neravnovesij. Govorimo o močnih sosedah, kar je pomembno za EU. In tu ima Evropska investicijska banka tudi strateško razsežnost, kar je zelo pomembno. Boriti se je treba tudi proti goljufijam, kar je nadaljne pomembno področje. V skupini ALDE, skupini liberalcev, smo zelo veseli, da je Evropska investicijska banka spoštovala priporočila Evropskega parlamenta v preteklih letih in Evropska investicijska banka lahko deluje kot svetilnik transparentnosti za druge institucije v Evropski uniji. Ob zaključku Videli smo, da v kadrovski zasedbi najdemo zelo nizko zastopanost žensk. Samo 20 odstotkov vse delovne sile Evropske investicijske banke predstavljajo ženske. In zdi se mi, da mora tukaj Evropska investicijska banka kaj narediti. Omenil sem tri dobre točke, eno slabo in eno res hudo, to je ta slednja, o kateri sem govoril in mislim, da je rezultat relativno dober. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod Majštant, dragi sodržavljan. Potrebujemo banko, kot je vaša, zlasti v trenutkih, ko je jasno videno, da so banke v industrijskem sektorju delale v nasprotju z našimi interesi, ko niso več želele dajati posojil. Potrebujemo več posojil na evropski ravni in mislim, da prav zaradi tega vaša banka mora dobiti večji pomen. Vendar kakšna je vloga, ki jo morate odigrati? Po našem mnenju bi morali odigrati vlogo katalizatorja. Banka kot je vaša ne more zagotavljati vseh potreb na trgu. Vendar bi morali vi služiti kot neko gonilo za spremembe in reforme v naših gospodarstvih. Najprej je treba vse naučiti, kako živeti v mejah, ki jih postavlja naš planet. Treba je vedeti, da viri niso neizčrpni. Poskrbeti pa je treba tudi za socialno kohezijo, tako znotraj Evropske unije, kot na planetu nasplošno. Vi odigrate pomembno vlogo tudi na področju razvoja, kar ni zanemrljivo. Še par številk. Če si pogledamo, koliko vlagate v energetski sektor, potem vidimo, da je v letu 2009 tri četrtine sredstv rešitev šlo za inovativno tehnologijo 21. stoletja, samo ena četrtina sredstev pa za obnovljive vire energije. V letu 2010 in naprej bi morali ta delež obrniti tri četrtine sredstev in k malu 100 odstotkov sredstev bi morali nameniti za spremenjeno energetsko porabo. Gospod predsednik, želimo si, da bi evropska investicijska banka postala prva v svojem razredu na svetovni ravni. Hvala lepa. V imenu konzervativcev in reformistov, gospod Črnecki. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil našemu poročevalcu, gospodu Dojču. Zdi se mi, da je opravil izvrstno delo. Poleg tega se mi zdi, da so tisti cili, ki se omenjajo v poročilu, zelo ambiciozni. Želite povečati obseg posojil. Z vidika evropskih državljanov je Evropska investicijska banka pomembna, zato ker lahko ponudi finančno podporo malim in srednje velikim podjetjem. Zato bi morali ceniti to, da se je banka pripravljena zauzeti za to, da bo ponudila več posojil, še zlasti v času krize. Kriza je privedla do tega, da je sektor malih in srednje velikih podjetij prišel v položaj, ko potrebuje še več posojil. Mi bomo podprli Evropsko investicijsko banko pri vseh tistih projektih, s katerimi želijo odpraviti neenakosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Črnitski. V imenu skupine FD, gospod Andrasen. Hvala lepa. Če si pogledamo projekte, ki jih financira EIB, me preseneča, koliko je velikih družb in koliko je majhnih in srednje velikih podjetij. General Motors, Electrolux, ali potrebujejo dejansko te družbe pomoč Evropske investicijske banke? In kaj so ta posojila naredila za Evropsko unijo? So ustvarila delovne mesta? Ne, delovne mesta so ta posojila izvozila včasih v cenejše evropske države, včasih pa kar izven EU. Electrolux je recimo tak primer 250 milijonov so dobili za povečanje zmogljivosti, zgradili tovarne v Romuniji, na Polskem in na Mačarskem. Potem pa so preselili proizvodno iz Združenega kraljestva tja in povzročili ogromno brezposobnosti v Združenem kraljestvu. Zato mora Evropska investicijska banka igrati zelo pomembno vlogo, zlasti kar zadeva trgovinsko bilanco mislim pa, da tudi spodbuja brezposobnost in izvoz delovnih mest. No Hvala lepa. Za eno minuto dajem besedo gospodu Hansu Petru Martinu. No Opravičujem se, to ni Hans Peter Martin, pač pa gospod Mölcer. Izvolite. Hvala lepa. Če preberemo letno poročilo, vidimo, da Evropska investicijska banka zvišuje svoja sredstva, da se je tako odzvala na krizo. Zlasti pri majhnih in srednje velikih podjetjih mora to ostati ena od glavnih prioritet. Pri tem pa je treba zagotoviti, da bodo podjetja dejansko dobila ta posojila, kar zadeva nadzor pa podpiram predlog, da bi ustanovili Evropski nadzorni bančni organ. Ta pa mora delovati učinkovito in imeti široke kompetence. Imeti pa mora tudi mandat, da preverja banke, ki delujejo čezmejno. Kar zadeva cilje Evropske investicijske banke, si želim večje težišče na dejavnostih znotraj Evrope. To je bilo nujno v času gospodarske in finančne krize. Na ta način bi lahko preprečili podvajanje in konflikt interesov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mlcer. To je bil zadnji govornik v imenu političnih skupin. Sedaj pa prehajamo na govornike, ki govorijo v lasnem imenu. Minuto in pol, gospod Šon Kelly. Thank you margaret auchtrin in tým lesnom kolakaha tadhg mola Hvala lepa. Strinjam se s kolegi, ki so pohvalili vsa prizadevanja Evropske investicijske banke. Videli smo, kaj se je dogajalo z zasebnimi bankami, z njihovimi ekstravagantnimi nagradami in bonusi. Evropska investicijska banka, morda tudi zato, ker je sodelovala z Evropskim parlamentom, je ravnala ravno obratno. Zato jo je treba pohvaliti za primirno in pravočasno ukrepanje pri odzivanju na gospodarsko krizo. Upravičeno je bilo omenjeno, da so zlasti majhna in srednje velika podjetja deležna velike podpore. V moji državi smo dobili 300 milijonov evrov za majhna in srednje velika podjetja, ampak vprašanje je, ali ta denar res pride do majhnih in srednje velikih podjetij in če ne, zakaj ne? In ali se lahko podjetja, ki imajo dobre načrte, pa ne dobijo sredstev, pritožijo? Na Irskem imamo primere propadanja podjetij, celo v Irish Times smo lahko prebrali članek, ki je govoril o tem. Tako da nismo še preko najhujšega, prav tako imamo tudi dokaze, da zasebne banke porabljajo sredstva namenjena majhnih in srednje velikim podjetjem v druge namene. Sprašujem, ali to drži, se to da ugotoviti in ali Evropski parlament lahko pomaga pri ugotavljanju, ali to drži. Hvala lepa, gospod Jens Gajer. Eno minuto. Sehr geehrter Herr Präsident Martinez, Gospod Martinez, gospod Majštab. Najprej hvala lepa gospodu Dojču. Želim izkoristiti priložnost, da poudarim pomen Evropske investicijske banke. Ravno v tem času gospodarske krize moramo še močneje izkoristiti inštrumente, ki jih ponuja kar zadeva nadzor nad eh, evropskimi programi in programi, ki jih izvajajo evropske institucije. Tu ima Evropska investicijska banka zelo visok rejting, ki si ga je več kot zaslužila. Ima šest vodilnih programov od omrežji TEN do majhnih in srednje velikih podjetij, do okolja, do dodane vrednosti za evropske državljane in tako dalje. To Evropski parlament se kakor podpira. To pa pomeni tudi, da moramo naše sodelovanje še naprej razvijati in v mislih imam predvsem investicijske instrumente. Ob zaključku pa bi rad omenil še nekaj, kar je zelo pomembno moji skupini. To je namenjeno neposredno EIB. Pozdravljamo, da je EIB spremenila svojo politiko do eksteritorijalnih finančnih centrov. Želimo, da bi davkoplačevalska sredstva ne odhajala tja, kajti sicer bi se rejting lahko bistveno spremenil. También para el colega Charles Görens. Gospod Šalgrn, za eno minuto ravno tako izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska investicijska banka je banka in institucija, vse v enem. Kot banka ne sme pozabiti, da je institucija in kot institucija ne sme pozabiti na to, da je banka. Zato mora odgovarjati na zahteve Evropske unije po eni strani in po drugi strani ne sme pozabiti svo, na svoje zmogljivosti za financiranje. Mi sicer nimamo pravice, da bi od banke zahtevali, da nosi preveliko tveganje pri vlaganjih v državah v razvoju. Zato so države članice z Evropsko komisijo na eni strani in Evropsko investicijsko banko na drugi strani sklenile dogovor, da bodo tisti, ki imajo sredstva v Evropski uniji, oblikovali sklad. Evropska investicijska banka pa lahko iz tega sklada potem daje posojila. Zaradi tega dogovora smo bi mi varni pred tveganjem, ki ga je nosila Svetovna investicijska banka, ki je izgubila kar 50 milijard evrov. Zato spodbujam Evropsko investicijsko banko, da še nadalje sodeluje pri projektih v državah v razvoju zagotovo ima še kar nekaj manevrskega prostora za izkoristiti. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospa Benarab Atu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik Evropske investicijske banke. V poročilu Evropske investicijske banke za leto 2008 so poslanci ustrajali na tem, da bi zunanje dejavnosti banke bili skladni s cilji Evropske unije. Zato je projekt za financiranje jedrskih elektrarn v Jordaniji v nasprotju s tretjim členom, petim odstavkom pogodbe o Uniji, kjer piše, da je v odnosih s preostalim svetom Evropska unija dolžna prispevati k trajnostnemu razvoju. Zemlje. Februarja 2009 so jordanske oblasti stopile v stik z eBayem in jo prosile naj podpre razvojni projekt v okviru jedrske energije, da naj podpre, da naj jo pri vzpostavitvi jedrske elektrarne do leta 2016. Zato sem z zadovoljstvom prejela jamstva iz vaših služb, ki so povedali, da Evropska investicijska banka tej prošnji ni ugodila. Zato, ker meni, da je bolje podpirati projekte povezane z energijo prihodnosti, naprimer z vetrno in sončno energijo, tudi v Jordani, če treba. Zanima me, kaj je z ostalimi prošnjami za razvoj jedrske energije. Hvala. Za jedną minutę, gospod Kowal, zwolite. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, Stabilne... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Stabilnost Ukrajine je v interesu vseh držav Evropske unije. Ta država je namreč ena od naših glavnih partneric. Trenutno tudi Ukrajina doživlja krizo, Stabilnost proračuna v Ukrajini pa bo določila tudi stabilnost gospodarstva v Ukrajini. Ta država je za nas pomembna, zato moramo tej državi ponuditi podporo, kajti le, če bomo ponudili zadostno podporo, bo lahko Ukrajina izvedla reforme in spostavila tržno gospodarstvo. Kriza v Ukrajini pa ni samo ukrajinska kriza, temveč je tudi naša kriza. To je tudi naš problem. Danes se pravzaprav soočamo s preizkusom, ali smo zmožni pomagati tej državi. Zavez, zavzemam se za makroekonomsko pomoč Ukrajini, zato bi danes morali jasno povedati, da je treba to pomoč še povišati. Sploh, če želimo, da v prihodnosti zahtevamo več od te države. Hvala. Hvala lepa, kolega Koval. Sedaj pa za eno minuto gospod Salavrakos. Hvala, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαδρομή... Najlepša hvala. Nobenega dvoma ni, da je Evropska investicijska banka, ki sedaj obstaja že 50 let, je zgodba o uspehu. Zelo dobro se je obnesla, ko gre za zagotavljanje posojil majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so hrbtenica evropskega gospodarstva. Ravno tako nam je pomagala, da smo se uspešno spoprijeli z obstoječo gospodarsko in finančno krizo. Ohranili smo nova delovna mesta in poskrbeli smo za kohezijo, tako socialno, kot tudi okoljsko. Vemo, da je trenutno v Grčiji velika kriza. Ampak ne glede na to, ali bomo temu rekli grška kriza, gospodarska kriza, recesija, finančna kriza, ne glede na terminologijo, bi ugotovil tole če bi danes eh, Galileo prišel, eh, ne bi rekel, da se Zemlja vrti, ampak eh, da smo se spustili v bitko, v zelo hitro bitko in zato moramo oblikovati konkretne odgovore. Pospešiti moramo svoje politike, ravno tako moramo bolj odločno poseči, če ne bi rešili težave, s katerimi se soočamo sedaj. Banki moramo dati možnost, eh, da razširi nabor svojih dejavnosti. O tem je govoril že komisar Oli Ren. In eh, res veliko dobrega je povedal, cenim njegove komentarje. Vprašati se moramo, kakšno vlogo lahko v prihodnosti odigra EIB. Ravno tako pa se moramo vprašati, kaj lahko naredijo bonitetne agencije ali lahko imamo Evropsko bonitetno agencijo. Za eno minuto pa sedaj gospod Martin, izvolite. Najlepša hvala. Ja, upravičeno so prejšnji govorniki omenili, kako je EIB pomembna. Kolega Kadenbach je govoril o tem, da je nujno prispevala k socialni konvergenci, ampak tukaj želim omeniti tudi politični eh, kontekst. Vse bolj zaskrbljeni smo, vse eh, več eh, držav govori o ekstremni desnici govorimo o socialni konvergenci, ki pa naj se ni obnesla na ravni Evropske unije, kot smo si želeli, ampak eh, ekstremni eh, nekakšni desničari so tisti, eh, ki so volki v ovči koži. In zadnji primer, to, kar je naredil gospod Melcar, zelo lepo je govoril, ampak potem so rekli, da smo psihopati. To je pravzaprav terminologija Hitlerjevega fašizma. To je način delovanja. Tako da so rekli, da so politični nasprotniki neustrezni in prosim, da se odso nadzovete. Evropska investicijska banka mora biti še nekoliko bolj transparentna v svojem delovanju, ker nam bo tudi to uh, pomagalo, da se bomo vrili proti novim oblikam fašizma. Za minuto in pol poročilo za leto dva tisoč osem evropske investicijske banke pravzaprav slavi petdesetletnico obstoja eib ja in prispevanja le te banke k razvoju naše celine. Evropska investicijska banka je posojilna banka v Evropski uniji, zato aktivno pomaga pri boju proti krizi, ki jo danes doživljamo. Prav zaradi tega bi morali pozdraviti delovanje Evropske investicijske banke vse od jeseni leta 2008 naprej. Več kot 10 milijard dodatnih evrov je ta banka ponudila v okviru posojil. Predvsem me zanima, koliko ta banka posoja malim in srednje velikim podjetjem, ki so zelo pomemben dejavnik v evropski gospodarski politiki. Podjetja potrebujejo lastna sredstva, tvegan kapital, jamstva, posojila, tehnično pomoč. V mojem volilnem okrožju, kjer poznajo tudi gospoda Odija, so pred enim letom začeli z izvanjem mehanizma malim in srednjem Podjetjem 25 milijonov evrov, od tega 10 milijonov evrov iz programa FEDER. Ta sredstva naj bi pomagala tem podjetjem pri izhodu iz krize. Vesela sem, da smo spostavili konstruktivno sodelovanje z Evropsko investicijsko banko, skladom in gospod Majštad predpričan sem, da moramo s tem sodelovanjem nadaljevati. Hvala. Za eno minuto, gospod Tajs Bergman, izvolite. Ja Hvala. Gospod predsedujoči, gospod Majstad. V letu 2008 se je Evropska emisijska banka zelo dobro odzvala na gospodarsko in finančno krizo. Skoraj je podvojila naložbe in deljena sredstva. Zvišala je lasni kapital. Predvsem je bila zelo uspešna za majhna in srednja velika podjetja, ampak v zunanjem mandatu eh, se nismo dobro odzvali, nismo pomagali državam v razvoju. Zmanjšali smo obseg posojil v državah AKP-ja v Aziji in Latinske Ameriki. Letno poročilo žal kaže, da kar zadeva države v razvoju, Evropska investicijska banka se ni dobro odzvala in je bila prepočasna. Temeljna naloga Evropske investicijske banke je, da je javna ustanova, kar pomeni, eh, da ne samo vlaga v infrastrukturo, ampak ima še eno pomembno nalogo. Na namreč, da zagotovi kapital, ko so razmere težke in eh, da zagotovi kapital, ko zasebne banke ne delujejo. Zato moramo staviti na zunanji mandat Evropske investicijske banke. Moramo imeti boljši dostop do posojil, tako za državljane, kot tudi majhna in srednja velika podjetja. Tako bomo zagotovili vzdržno rast tako v Evropski uniji, kot tudi v državah razvoju. Hvala. Sedaj pa ena minuta za gospoda Stavrakakisa. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Predeno pozdravim predsednika Majštata, bi se mu pravzaprav rad najprej zahvalil, ker je EIB tako dobro delovala. Pozdravljam vaše načrte, ampak v prvi vrsti bi rad izrazil svojo zaskrbljenost in žalost glede na to, kaj se je včeraj zgodilo v Atenah. Rad bi izkoristil to priložnost in izrazil sožalje družinam. Kolegice in kolegi, nedvomno je res, da je današnja kriza kriza, ki nam je zelo jasno pokazala, kaj je EIB dejansko storila. Zagotovila je dodatno finančno podporo, kar pa je pozitivno prispevalo k temu, da smo okrepili gospodarstvo. Zagotovili eh, smo trajnostno rast in ohranili delovna mesta. Evropska investicijska banka je bila zelo pomembna pri programih za konkurenčnost. To so programi kot so Jasmine in Jeremy. Zagotovili smo inovacije in jih podpirali. Lahko povem, da bo EIB v prihodnosti še toliko bolj pomembna. To ne velja toliko za kohezijske cilje, ampak še veliko bolj za uspeh strategije 2020. To je zelo pomemben instrument. Eh, razvili ste številne finančne, investicijske instrumente, kar nedvomno pozdravljamo. Potem je tukaj tudi nedavna pobuda na področju energetike. Prevzeli ste vodilno vlogo, potem mislim, da morate staviti tudi na zaposlovanje, na nove investicije, potem eh, vzdržno rast. Eh, prekinjamo govornika. Gospod Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas banko prezidentė. Europa ištikus. Hvala, gospod predsedojoči. Finančna kriza je prizadela vse. Podporo, ki jo je zagotovila EIB za majhna in srednje velika podjetja, je bila zelo dobrodošla. V letu 2008 je EIB zagotovila 42 odstotkov več posojil za majhna in srednje velika podjetja. Vemo, da je ta sektor za nas izjemnega pomena. Kriza se še ni končala, vse več je brezposelnosti. Ravno zato moramo poskrbeti za dejstvo, da Evropska investicijska banka še vedno zagotavlja več sredstev majhnim in srednje velikim podjetjem, kar jim bo pomagalo, da bodo presegli težave s kapitalom. Ravno tako se bomo tako izognili številnim birokratskim oviram. To je že posebej dobrodošlo v tistih državah, ki jih je ta kriza najbolj prizadejala. Ravno tako verjamem, da mora EIB posvetiti večjo pozornost energetskemu, transportnemu sektorju ter izgradnji infrastrukture. Ena minuta ravno tako za gospoda Deroso, izvolite. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Če ne bi imeli EIB-ja, potem eh, bi si sedaj eh, prizadevali, da bi jo ustanovili. Zato pozdravljam predlog, ki pravi, da moramo povečati obsok, obseg posojil in da pomagamo še veliko bolj državam v razvoju. Ampak mislim, da tratimo te dragocene vire in eh, da se nismo bolj daljnosežno in obsežno odzvali na finančno krizo. Potrebujemo evropski mehanizem za finančno stabilnost. Evropski socialisti predlagamo, da bi imeli nekakšen eh, sklad. Tako pravzaprav ne bi bili žrtev brezkrupuloznih eh, finančnih špekulantov. Zagotovili bi veliko eh, boljše zavarovanje pred tveganji, kar gre za te špekulante in ne bomo pravzaprav dovolili, da bodo države članice poklekni, pokleknile, kar se dogaja ravno v tem trenutku za Grčijo in verjetno se bo to zgodilo še drugim, ne na zadnje, tudi moji državi, Irski. Najlepša hvala. Ob koncu v tej razpravi pa za eno minuto gospa Korina Kreto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska investicijska banka je v tem obdobju krize hitro spremenila svoje prednostne naloge in ponudila posojila malim in srednje velikim podjetjem. To so podjetja, ki so bila krizi najbolj izpostavljena. Banka je obseg posojil za ta podjetja povečala. Vprašanje pa je, koliko lahko ta banka sofinancira projekte v novih državah, članicah, ki, kot veste, poznajo številne težave, sploh na ravni malih in srednje velikih podjetij, na ravni lokalnih skupnosti. Te skupnosti ne znajo priti do evropskih sredstev. To so države, ki same niso zmožne oživiti gospodarstva, ki niso zmožne prispevati k koheziji in zaustaviti gospodarskega in socialnega upadanja. EIB daje prednost oživitvi gospodarstva, zato v celoti podpiram priporočilo, da Evropska unija postane tudi delničar te banke, tako kot ostale države članice, s tem se bo vzpostavilo boljše sodelovanje. Hvala. Eh, Hvala, gospa Kretu. Sedaj pa je na vrsti eh, postopek Catch the Eye, pritegnite pozornost predsedujočega. Ampak najprej gospod Melter še za pol minute, kar se mu je zdelo, da bi se moral odzvati. Ja, dovolite me, da skladno s 151. členom poslovnika podam osebno izjavo glede na to, kar je najprej omenil gospod Hans-Peter Martner, bi je zelo kritičen do mene. Pravzaprav želim ugotoviti to, da s tem poslancem, ki pravzaprav vedno je zelo kritičen do svojih političnih nasprotnikov in eh, vedno je kritičen in pravi, da Evropski parlament ne deluje, da je nesposoben. To je pravzaprav nekdo, ki je vedno eh, delal z tajnimi eh, službami, ki je pravzaprav bil vohun in je snemal ljudi s kamerami. Nič nimam z njim in to želim povdariti, da nimam povezav z njim, da z njim nočem imeti opravka in bi zelo kritično se odzval na njegove pripombe, vse zavračam. Po mojem mnenju bi moral on pravzaprav zavreči izjave, ki jih je podal. Najlepša hvala, gospod Melcer. To bomo seveda unesli v zapisnik. Sedaj pa je res eh, na vrsti postopek catch-the-eye, pritegnite pozornost predstojočega. Pet kolegov se je priglasilo k besedi. Najprej gospod Luhan Peter. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej bi rad EIB-ju čestitev za vsa prizadevanja pri doseganju ciljev skupnosti. EIB ima zelo pomembno vlogo, zlasti v času krize. Odločilno vlogo mora odigrati. Konvergenčne regije prejemajo sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov. To je pravzaprav glavni cilj te banke, 28 milijonov evrov, kar je 41 odstotkov posojil, ki jih je ponudila Evropska investicijska banka, je namenjenih projektov, ki so oblikovani skladno s to usmeritvijo vendar banka lahko pomaga samo v primeru, ko je vzpostavljena ustrezna infrastruktura za izobraževanje, socialna infrastruktura, infrastruktura, ki odraža vse zahteve Evropske unije. Zato spodbujam EIB, da nadaljuje s svojimi prizadevanji, da spodbuja kohezijo, predvsem socialno kohezijo Evropske unije. Govornik je bil prekinjen, gospod George Kutas je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska investicijska banka mora odigrati pomembno vlogo tudi pri vzpostavljanju konvergence v Evropski uniji, sploh v času krize. Veliko je treba vlagati, sploh v javni sektor. Evropska investicijska banka Banka je hitro ponudila odgovore v krizi. Romunija je dobila 1,5 milijarde evrov v letu 2009. Sedaj pa je treba storiti vse za to, da se zmanjšajo razlike med državami članicami Evropske unije. Mala in srednja velika podjetja morajo imeti na voljo dovolj posojil, zato ker bodo pomagala pri oživitvi gospodarstva v Evropski uniji in pri vzpostavljanju novih delovnih mest. Ugotoviti je treba tudi, kako učinkovita so ta posojila. S tem bomo zagotovili večjo preglednost glede namenskosti teh posojil in zmanjšali birokracijo. Hvala. Gospa Andrikene, naslednja. Spoštovani gospod komisar, predsednik Majštart, predsedujoči. Pozdraviti moramo pozitivno vlogo EIB-ja, predvsem sedaj, ko imamo velike težave. Litva, moja država, je država, o kateri govorim. EIB je odigrala zelo pomembno vlogo v načrtovanju in oživitvi gospodarstva. Zagotovili so finančna sredstva predvsem za majhna in srednje velika podjetja, potem so financirali tako transportne projekte kot tudi obnovljive vire energije. Ampak vseeno bi rada pozvala evropske vlade, da EIB dajo večjo zmogljivost, da zagotovimo več posil predvsem za naše vzhodne sosede. Tudi oni imajo zelo velike težave zaradi finančne krize, potrebujejo več naložb in večji obseg posil posojil. Predvsem je to pomembno za sredstva in eh, področja, kot so transport, energetika in okolje. To je še podsej. Predvsej pomembno zato, ker imamo velike energetsko-infrastrukturne težave. Govornica je bila prekinjena. Gospod Grip. Panje predsednici, tudi sam želim prilončiti se do teh. Gospod predsedujoči, tudi sam bi se rad pridružil vsem tistim, ki so se zahvalili Evropski investicijski banki. Hvala lepa tudi predsedniku te banke. Poleg tega bi rad čestital našemu poročevalcu, gospodu Dojču. Dva ključna cilja sta se izpostavila v tej razpravi. Stabilnost in razvoj. Ni pomembno, v katerem zaporedju. V Evropski uniji, v državah članicah je razvoj tisti, ki bo privedel do večje konvergenčnosti in kohezije. Financiranje MSP-jev je pri tem bistvenega pomena. V Lizbonski agendi smo jasno zapisali, da brez malih in srednje velikih podjetij in brez regionalnega sodelovanja ni možno zagotoviti razvoja. Tudi izven Evropske unije, v sosedskih državah, v državah, ki so del vzhodnega partnerstva, je treba poskrbeti za podporo. Hvala. Hvala lepa, gospod Rubik. Ja, Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik Majštad, zanimalo bi me naslednje. Kaj je z Bazlom 3? Kakšne razprave ste vodili? Kako bo to vplivalo konkretno na banke? Kakšne posledice pa bo to imelo predvsem na Evropski investicijski sklad? Kaj menite? ali potrebujemo bonitetno oceno, boniteto za naše gospodarstvo, ali je to ustrezno razvito v tem trenutku ali ne, ali pa se vam zdi, eh, da moramo to še konkretno izboljšati. Kaj pa se vam zdi, kaj bo v prihodnosti eh, z vidika tveganega kapitala? Kaj se bo zgodilo, ali bo ta tvegan kapital na voljo, če bo prišlo do novih kriz? Predvsem je to pomembno za majhna in srednje velika podjetja, ki res potrebujejo krvavo podporo iz Evropskega emisijskega sklada. Ravno zato bi rad izkoristil to priložnost in se izredno zahvalil EIB-u, ker ste zelo eh, dobro sodelovali na tem področju. Pravzaprav ste zelo dobro postavili eh, težišče na majhna in srednje velika podjetja, ravno tako ste stavili na vse Evropska transportna omrežja. Mislim, da smo tukaj naredili veliko dobrega. Najlepša hvala. S tem pa smo zaključili sklop Catch the Eye. Pritegnite pozornost predsedujočega. Zdaj bom ponovno dal besedo predsedniku Majštadu, ki se bo odzval na to, kar smo slišali. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se rad zahvalil vsem, ki so se odeležili te razprave. Najlepša hvala za vse pripombe. Kar nekaj vprašanj je bilo izpostavljenih, o teh bi morali organizirati bolj poglobljeno razpravo. V tem trenutku lahko podam samo delne odgovore. Na eni strani smo imeli vprašanja, ki so se nanašala na naše prednostne naloge, potem pa še skupino vprašanj, ki so se nanašala na nadzor skrbnega in varnega poslovanja, kar zadeva operativne prednostne naloge. Ena izmed teh prednostnih nalog je pritegnila največ pozornosti in sicer podpora malim in srednjim velikim podjetjem. Sploh gospa Giori je to povdarila gospod Šmit prav tako. Mislim, da sta to storila upravičeno. Upravičeno povdarjate pomen MSP-jev. Nedvomno veste, da smo leta 2008 predstavili nov proizvod za posojila pri bankah, ki so namenjena malim in srednje velikim podjetjem. S tem smo zagotovili tudi boljši nadzor nad porabo sredstev, ki jih ponujamo. Od zadnjega trimestra leta 2008 do konca leta 2009 smo namenili posojila v višini 21 milijard evrov, 16 milijard je bilo dejansko porabljenih. Ob koncu lanskega leta je več kot 90 odstotkov teh sredstev že bilo v rokah MSP-jev. Tako da se mi zdi, da je ta podpora dobra, obsežna, tudi preko komercialnih bank nam je to uspelo doseči, kot je rekla gospa Giori. Za posrednika smo izbrali ne samo tradicionalne komercialne banke, temveč tudi regionalne banke in hranilnice. To so ti naši posredniki. Tesno sodelujemo tudi z Evropskim investicijskim skladom, Evropski investicijski sklad uporabljamo za jamstva pri posojilih za MSP-je. Gospa Grni je podala zelo jasen primer, kako poteka to sodelovanje. Najlepša hvala za izraženo podporo. Druga operativna prednostna naloga, ki vam je prav tako padla v oči, se nanaša na konvergenčnost. Lahko vam potrdim, da si EIB prizadeva za to, da bi še povečala število operacij v konvergentnih regijah. V letu 2009 se je obseg posojil, posojil še dodatno povečal v novih državah članicah, kot tudi v starih državah članicah. Bili smo odločeni, da bomo zmanjšali razlike med državami članicami. To je tudi bistvo konvergenčnosti kot je podarila gospa Kadenbach skupaj z gospodom Črneckim, je v tem oziru treba zagotoviti dobro sodelovanje z Evropsko komisijo, zato da se smotrno porabi strukturne sklade. S komisijo smo spostavili več skupnih programov, s pomočjo katerih naj bi ponudili tehnično pomoč pri pripravi projektov, ki bodo koristili strukturne sklade. Program Čeremi, s katerim naj bi uporabili strukturna sredstva in jih preoblikovali v finančni instrument, ki ga lahko večkrat uporabimo. Iste zneske naj bi večkrat uporabili. Enako logiko smo uporabili tudi za porabo teh strukturnih skladov pri mestnem obnavljanju. Potem je pa tu še področje energetike in področje boja proti podnebnim spremembam. O tem se bomo lahko verjetno kdaj tudi bolj podrobno pogovorili, lahko pa vam zagotovim, da so vse naše zamisli skladne s strategijo, ki je bila sprejeta na evropski ravni. Podariti je treba energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije. Gospod Lamberts je omenil obdobje 2000-2008 in številke iz tega obdobja, vendar če si pogledate številke z leta 2009, boste videli, da se je delež obrnil. V letu 2009 smo namenili več kot 4 milijarde evrov za obnovljive vire energije, kar je več kot 8, 78 odstotkov sredstev, ki jih namenjamo za iskanje novih virov. Skratka, delež se je obrnil, več sredstev dajemo za obnovljive vire energije in za energetsko učinkovitost. Hvala lepa tudi gospodu Stavrakakisu, ki je omenil program Elena. Tudi to je skupni program, ki ga vodimo s komisijo, namenjen pa je nudenju tehnične pomoči na področju energetske učinkovitosti. Sedaj pa še nekaj vprašanj, ki se še vedno nanašajo na energijo. Gospa Benarata tu lahko vam povem, da spoštujemo izbiro vsake države članice glede te mešanice politik. Če država želi uporabiti jedrsko energijo, EIB temu ne bo nasprotovala, kar zadeva Jordanijo, z njo se pogovarjamo samo o financiranju projektov, ki se nanašajo na, vir, na obnovljive vire energije. Potem pa še gospod Odin, ki je omenil nadzor skrbnega in varnega poslovanja, kot veste, nas precej nadzorujejo, računsko sodišče, neodvisni nadzorni organi, ko uporabljamo sredstva iz proračuna Evropske unije, smo pod nadzorom računskega sodišča, nadzira nas Olaf in drugi. Priznam pa, da bi bilo dobro imeti bančni nadzor, da bi bilo to koristno, zato smo pripravljeni prisluhniti tudi vašim predlogom ki bodo verjetno podobni predlogom novega organa Evropskega bančnega organa. Delo, ki trenutno poteka, spremljamo, vendar se glede Bazla 3 zaenkrat samo pogovarjamo. Potem pa še offshore centri oziroma eksteritorijalna finančna središča. Tudi temu posvečamo veliko pozornosti, če želite, vam lahko bolj podrobno predstavim tudi našo novo politiko v zvezi s tem. Bistvo pa je, da se izognemo davčnim, izogibanju plačevanja davkov in davčnim utajam. Gospod Šmit ima tudi prav, ko pravi, da je treba storiti več glede enakopravnosti med moškimi in ženskami v eBayu imamo zaposlenih več žensk, vendar si bomo prizadevali za to, da se situacija izboljša, kajti trenutno ni sprejemljiva. Hvala. Najlepša hvala, predsednik Majštat. Sedaj pa je na vrsti komisar Rem, ki se bo ravno tako odzval na vaše komentarje v imenu Evropske komisije. Izvolite. Gospod predsedojoči, predsednik Majštad, poslanke in poslanci, hvala za to konstruktivno razpravo, ki je bila vsebinsko bogata. Rad bi izkoristil to priložnost in se zahvalil poslancu Dojču, ki je pripravil izjemno dobro poročilo. Rad bi izpostavil predvsem tri stvari. Najprej, v popolnosti zaupam temu, da tako to poročilo, kot tudi ta razprava bosta izjemna izhodišča za prihodnje delo. Lahko povem, da sedaj lahko zelo hitro potrdimo nov zunani mandat EIB-ja. To je bistvenega pomena, če naj bi izpolnili zunanje politične cilje. To je še posebej pomembno z vidika razvojne politike Evropske unije. Še več, EIB je zelo pomembna partnerka, ki sodeluje skupaj z Evropsko komisijo, predvsem ker zadeva izvajanje strategije 2020. To pa je še posebej pomembno zaradi izvajanja, zaradi vzdržne rasti in nove stopnje zaposlovanja. EIB je bila ravno tako sposobna, da je vzpostavila infrastrukturo, s katero so podprli inovacije in eh, majhna in srednja velika podjetja. Tudi pri teh projektih eh, sta EIB in komisija tesno sodelovala. Poslanke in poslanci. Tretja točka, ki bi jo želel izpostaviti, je naslednja. Številni ste govorili o tako imenovani grški krizi, popolnoma upravičeno. Že včeraj eh, sem v razpravi izrazil svoje obžalovanje zaradi žrtev, ki so izgubili svoje življenje zaradi nasilja, ki je izbruhnilo v demonstracijah v Ateni včeraj. Demokracija je pomemben instrument eh, in vedno lahko uveljavljamo demokratična načela, ampak nekje moramo potegniti črto in eh, vse se konča pri nasilju. Evropska komisija je zelo dejavno sodelovala. Želela je stabilizirati grško gospodarstvo. Lahko povem, da smo v komisiji eh, načrtovali in eh, pripravili obsežen finančni svežen podpore Grčiji. Sedaj smo to potrdili. Želimo potreti, podpreti grško gospodarstvo in ga ustrezno stabilizirati. Tudi evroskupini smo ob koncu prejšnjega dela podali zelo konkretne predloge. Potrdili smo zelo obsežen finančni svežen in pakt stabilnosti. Gre za 110 milijard evrov evroskupina, kjer so finančni eh, ministri, je sprejela odločitev skladno s predlogi mednarodnega denarnega sklada in Evropske centralne banke. Ta odločitev je bila zelo zahtevna, ampak to smo morali storiti. Zelo odgovorno smo se odzvali. V tej fazi pa je zelo pomembno, da nacionalni partnerji in nacionalni parlamenti zelo hitro ratificirajo te odločitve. Verjamem, da bo tudi Evropski parlament to podprl. To ni povezano samo z Grčijo. Grčija ni sama. To je povezano tudi s stabilnostjo celotnega evroobmočja. V tem eh, trenutku je izbruhnil manjši gozni požar v Grčiji, ampak poskrbeti moramo za to, da ta požar pogasimo, tako da se ta požar ne bo razširil tudi na druge države. Sedaj ni čas, eh, da bi se spuščali v populistične izjave. Ni čas eh, da bi zbirali poceni politične točke. Odzvati se moramo zelo odgovorno. To je verjetno najpomembnejši politični projekt, eh, kateremu smo bili priča in zadeva predvsem solidarnost. Najlepša hvala, komisar Ren. Ob koncu razprave pa ima na voljo še dve minuti gospod Dojč, naš poročevalec. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za besedo, gospod predsedujoči komisar Ren, predsednik Majštat, eh, dovolite mi, da tudi v svojem imenu izkoristim to priložnost in se vam zahvalim za vse pohvalne besede. Dovolite mi tudi, da ob koncu potegnem tri končne sklepe ob koncu tega dolgotrajnega dela. Eh, kot smo že slišali pred eh, številnimi leti, da potrebujemo denar, denar in eh, denar, če se soočamo z vojno. Če ne bi eh, te probleme konkretno rešili, če ne bi ustvarili nova delovna mesta, ravno tako potrebujemo denar. Ampak poleg denarja v prvi vrsti potrebujemo nova delovna mesta, ki jih je treba ustvariti. Zato je res zelo dobro in pozitivno, da se je EIB odzvala, da je upoštevala eh, ta kontekst, da zagovarja ta pristop in je postala naša dobra partnerka, ko smo ustvarili nova delovna mesta oziroma smo jih ohranili. Potem pa Nekateri ste govorili in eh, povdarili ste bistvene točke, namreč eh, vloga majhnih in srednje velikih podjetij v tistih državah, ki jih je kriza najbolj prizadajala. To se mi zdi bistveno. Ob koncu pa še tole. Kar zadeva zunanje dejavnosti oziroma zunanji mandat EIB-ja eh, e in pristojnosti na tem področju. Številni kolegi so se odzvali in predvsem tisti ste bili pomembni ki ste izpostavili, kako pomembno je, da podpremo sosednje države Evropske unije. Recimo Ukrajina, pa tudi balkanske države. To ste še posebej izpostavili. Ob koncu pa mi dovolite, da ob koncu procesa omenim še dva častljiva gospoda. Velikokrat, eh, velikokrat govorimo samo o predsednikih institucij, ki eh, vodijo institucije, ampak eh, tudi ostali iz ozadja so bili zelo pomembni pri mojem delu in rad bi skoristil to priložnost in se zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki ste pozitivno prispevali k temu procesu in ste mi pomagali, da sem pripravil to poročilo. Najlepša hvala, gospod Dojč. In res vam čestitam, ker ste pripravili zelo dobro poročilo, gospod Hans Peter Martin. Odzval se bo na pripombe v zadnjem govoru. Torej, odzval se bo na besede gospoda Mölcerja, upošteval je člen 151 in to mu daje pravico do odgovora. Gre za takšne majhne razprave, ki so osebne narave, ampak eh, to pravzaprav ne more postati političen na mizni tenis, kar kažemo s prstom drug na drugega. Tako da, gospod Martin, to je zadnja možnost, eh, da se odzovete skladno s tem pravilom. Samo eno minuto vam dam in res vas prosim, polagam vam na srce da res upoštevate to pravilo 151 in se ne spuščate v podrobnosti. To vam bom dovolil, ampak samo eno minuto vam dam in potem vas bom prekinil. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Pravzaprav je zelo žalostno, da se moramo na plenarnem zasedanju s tem ukvarjati. Gospod Mölcer me je klevetal, izrekel je neresnico, rekel je, da sem psihopat napad eh, in v preteklem letu je velikokrat rekel, da moram iti na psihiatrični oddelek. Tako deluje desna radikalna desnica. In eh, govorili smo o nacistu, govorili eh, smo tudi o teh zadevah v zadnjem letu, ampak rekli smo, da gospod Melcar dela z določenimi sumljivimi ljudmi in Vedno se moramo soočati s temi spopadi, s temi konflikti, da ne govorimo o gospodarski ali finančni eh, krizi, da se ne zaposlujemo samo s tem, ampak eh, s tem, eh, da vse bolj raste ta radikalna desnica zaradi gospodarske krize. Gospod predsedujoči, vem, kakšna je vaša politična preteklost in videli boste, da je to poveč problem tako na Mačarskem kot tudi v Avstriji in temu moramo narediti konec. Govornik je bil prekinjen. S tem zaključujemo to razpravo in eh, danes ob 11. uri eh, bomo o tem poročilu glasovali. Naslednja